Eh, naredili velik korak eh, za delavce iz eh, tretjih držav. Hvala lepa. Želim vam veliko uspeha, gospod poročevalka. S tem zaključujemo razpravo. Jutri bomo glasovali ob 12. Zdaj pa nadaljujemo z. Za naslednjo točko na našem dnevnem redu. Gre za poročilo Klod Moraješ. Gre za rešitev področja uporabe direktive 2309 ES na upravičence do mednarodne zaščite. Najprej predajem besedo gospodu Morajsu, ki je poročevalec na to temo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Bojim se, da ko bom začel z prvim stavkom, bo ostala samo eh, midvas komisarko. Zahvaljujem se vam za eh, vašo potrpežljivost. Pravzaprav nikoli ne bi smel tako raztegniti svojega časa za govor, ampak vseeno hvala lepa. ta predlog. Eh, pri tem predlogu je komisija in, eh, komisija in svet naredila veliko eh, delo, to koristi tistem, ki nikoli ne bi smeli biti izkoriščeni, iz, izključeni iz direktive o rezidentih za daljših čas. In zato je treba prepričati, da bi se to še zgodilo. Zelo pozitivno je, da je ta predlog, jaz eh, prijem Martin Rur kot koordinatorka in da smo zdaj prišli do ustreznega kompromisa. Zahvaljujem se eh, svetu. To sem povedal tudi na prejšnji debati. Če bi bili prisotni, bi se jim zahvalil. Z belgijskim predsedstvom smo lahko dobro napredovali na tem področju dobili bomo velike prednosti za vse upravičence do mednarodne zaščite, tudi tisti, ki ne morejo postati rezidenti za eh, daljši čas. Prišlo bodo enakopravne obravnave državljanov tretjih držav in eh, večje gotovosti glede njihovega položaja. Največja stvar v pogajanjih je bilo časovno obdobje, ki je potrebno za doseganje tega statusa celotni postopek bi morali prav tako vključiti v ta čas. Proti temu je bil svet zelo odločno. Ti postopki namreč lahko trajajo nekaj let v posameznih držav članicah. Kompromis, ki smo ga dosegli, je, da vsaj polovica zimnega postopka eh, se vključi v ta čas. Če bo ta proces trajal več kot šest mesecev, se bo celoten eh, postopek vključil lahko bi navajal primerne tabele, oziroma raje ne bi, ampak moram povedati nekaj. Mora biti doseči horizontalni dogovor, glede tega svet se mora zavedati, kako pomembne so korelacijske tabele pri izvajanju zakonodaje. Imeli smo zelo težavn položaj, mnogi naši dokumenti, ki smo jih sprejemali, v tej hiši se lahko zamaknejo pri veljavnosti, ravno zaradi tega, ker nam manjkajo korelacijske tabele. Nojno potrebno no je nadaljevati pri izboljšavi standardov zaščite in to obema skupinoma, kot predvideva spremenjena, prenovljena direktiva. Upravičenci bodo zdaj lahko se gibali med državami članice in pomembno je, da nikoli ne pozabimo na ozadje podelitve mednarodne zaščite. Tukaj bomo imeli tudi možnost eh, izdaje dovoljenja za bivanje za daljši čas. Predlog tudi upošteva prenos eh, teh pravic pa nacionalne režimne. V vsakem primeru je treba zagoti izboljšanje stanja. V primeru izgona v drugo državo moramo upoštevati določene pogoje, v primeru, ko družine naj ne bi šle zraven, moramo zagotoviti, da ne bomo imeli avtomatizmov v direktivi na področju azila in Eh, zakonitega priseljevanja smo dosegli napredek. Že zamujam se, opravičujem, na vsak način potrebujemo izboljšano zakonodajo na področju azilnega prava. Zahvaljujem se gospodinu Živi, Cecilije Wikström, gospodinu Delčevi in vsemi ostalimi poročevalci v senci ter tistimi, ki so omogočali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 najboljše svojih moči skupaj z ekipo poročevalcev v senci. Prišli smo do soglasja komisije, svet in eh, parlament. To je bilo zelo eh, dobro. Ta kompromis, eh, dogovor, ki smo ga dosegli, je zelo dobro uravnotežen in je v skladu z predlogom iz leta 2007 in sicer širitev na upravičence do mednarodne zaščite bo omogočil boljšo integracijo teh ljudi v naše družbe. To je tudi prvi element našega eh, svežnja zakonodaje, ki zajema šest zakonodajnih aktov, katerih cilj je doseči skupen, eh, azi, skupno azilno politiko do leta 2015. Na vsak način moramo zagotoviti konstruktivno delo in napredek in to nam je uspelo, zato se vam vsem zahvaljujem. Kar zadeva korelacijske tabele, eh, komisija je podala izjavo, ki jo bom prebrala. Komisija zateva, da države članice spostavi korelacijske tabele glede na o zakonodajnih aktih, ki sprejemajo v skladu z direktivami, ki so bile sprejete na Evropski uniji. To bo izboljšalo zakonodajne postopke, preprečilo eh, prikrivanje ali nasprotovanje nacionalnih in evropskih eh, predpisov. Tukaj navajamo direktivo, ki je predvidela obvezojoče navajanje korelacijskih tabel. Komisija lahko sprejme tudi nadomestilo te korelacijske tabel za ustreznimi ovodnimi izjavami, vendar pa to ne sme biti precedens. Komisija se bo še naprej prizadevala skupaj z Evropskim parlamentom in svetom, da najde ustrezno rešitev za to horizontalno institucionalno eh, problematiko. To je pomemben problem, to smo že večkrat eh, slišali in kot sem že večkrat povedala, eh, komisija na tem tudi dela pri tem poročilu je pomembno, da smo prišli do dogovora, zato se še enkrat vsem zahvaljujem za vaše sodelovanje. Hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj prehajam govornikom v imenu političnih skupin. Kot prva gospa Marijane Delčeva za Evropsko ljudsko stranko monsieur le président madame la commissaire monsieur le rapporteur kolegice in kolegi najprej čestitke gospodu moraesu za odlično opravljeno delo in hvala za vzorno sodelovanje s poročevalci v senci svetom in komisijo e, torej tu smo naredili velik korak naprej k harmonizaciji Vesela sem, da nam je uspelo doseči napredek pri tem eh, eh, dosjeju. Azil eh, je seveda zelo obsežna tema in tu je treba še marsikaj postoriti. In kaj sem, to sem torej hotela povedati uvodoma. Ne želim ponavljati poročevalca in dve stvari bi omenila. Gre za integracijo, teh ljudi v naših družbah. Te osebe so adut za naša gospodarstva. Mi seveda ne moremo sprejeti kogarkoli pod kakršnimi koli pogoji. Prosimo vas, da govorite eh, počasneje, pravi predsednik. Torej, gre za osebe, ki so že 10-15 eh, let v Evropi, pa še ne govorijo jezika eh, države gostiteljice. Kako naj se te osebe integrirajo, če ne morejo komunicirati? Integracija pomeni tudi učenje jezika, kajti z jezikom se učimo kulture, zgodovine države in drugih vedikov tu želim tudi povedati, da sem razočarana zaradi tega, ker eh, komisija ni hotela eh, konkordančne eh, tabele v besedilu. Tu se zastavljamo vprašanje, kdaj se bo svet lotil tega vprašanja in bo ustrezno pač poskrbel za vprašanje, uveljavljanje eh, vsega tega, vseh teh direktiv. Eh, če komisija naprimer ne ve, kaj je že uresničeno v državah članicah, kako naj pripravlja novo zakonodajo. Torej, hvala lepa še enkrat in vsem, eh, pa želim zagotoviti, da se lahko zanesejo na podporo parlamenta. Hvala. Hvala lepa, gospa Flašikova Benova, za. ni tukaj, zato bomo nadaljevali z gospod Vikstrom iz eh, politične skupine Alde za dve minuti. Hvala, gospod predsedojoči. Najprej se naj zahvalim poročevalcu Klodo Moraesu. Kot običajno je zelo kakovostno eh, delal in vztrajajo na humanitarnih načelih. Ljudje, ki so upravičenci do mednarodne zaščite in želijo daljši čas bivati pri nas, so v svojih državah zasledovani in pri nas iščejo ustrezno zaščito, dobijo status upravičencev do mednarodne zaščite, priselijo se v neko državo, tam bivajo pet let in potem dobijo ustrezen status. Svet je želel obrati drugo pot, kar obžalujemo. Pomembno je tudi, da družinski člani upravičenca do mednarodne zaščite lahko živijo ustrezno. Treba se odločiti, ali bodo šli z upravičencem ali ne. Obžalujem, da svet ni pozdravil za misli o korelacijskih tabelah. Mislim, da bi morali napredovati pri sestavljanju azilnega svežnja Evropske unije. Vsi se moramo držati istih rokov, to je 2012. Dobiti moramo neko pan-evropsko stališče pri azilnih vprašanjih, vprašanjih beguncev, kajti drugače bo besedica solidarnost izgubila svoj pomen. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcu Morajcu za odlično delo in za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 Prejšnji teden smo bili z odborom Libe v Atenah. Tam smo govorili z Mahmutom, ki je star 26 let, prihaja iz Eritreje in je preko Grčije prišel v, na nizozemsko, kjer je želel živeti. Tam je imel neke znance, potem so ga poslali nazaj v Grčijo. ko enkrat grči dobite status begunca, potem še ne morete prosto potovati po Evropi, šele če v grči dobite državljanstvo. Za mlade ljudi, kot je Mahmud, je to seveda velika težava. Saj ne more prečkati državnih meja. Veseli me, da je Evropski parlament končno se začel lotevati teh eh, problemov, tako da smo zdaj naredili prvi korak eh, v tej smeri, da zvežemo končnost azilni svi žen. Mahmud želi ostati na nizozemskem, želi se tam naseliti koreljacijske tabele gor ali dol. Ta mlad eh, mož ima pravico do življenja in do tega, da ga obravnavajo nizozemske enako kot v Grči in te stvari bo treba enkrat urediti, zato se zahvaljujem Kludom Rajesu, da se je tega problema lotil. Hvala lepa. Zdaj prehajamo k govorniku v lastnem imenu, kot prvi gospod Busutil. To za sula šaro. Za dve minuti, izvolite. Grazie, sur president, unište in ne bdav kol, bil in selem, unifrah, lel Klod eh, Morales. Najprej naj se zahvaljujem zahvalim in čestitam poročevalcu. Popolnoma se strinjam s poročilom. Mislim, da daje nove pravice tistim, ki si prizadevajo za mednarodno zaščito, vključno s begunci. Ponujem pravice, ki jih podeljujemo tistim, ki prihajajo iz tretjih držav in so rezidenti za daljši čas. Je pa nekaj problemov s tem poročilom in prihajam iz države, ki je čutila težave za priseljevanje. Teh je pet let eh, je potrebnih za pridobitev pravic. To je predolgo, sploh eh, za državo, ki ima veliko ljudi, ki so nekje se zataknili v naših državah. Jaz prihajam iz ene take eh, države in Grčija je prav tako takšna država. Tam je veliko ljudi, ki morajo dolgo čakati, da bi lahko koristili te pravice. Pa vendar imajo določene koristi. Sploh s tem, ker se lahko potem gibajo po Evropi, torej lahko gredo v druge države. In niso več omenjeni na države, kot so Malta, Cipr ali Grčija. Zato moramo zagotoviti, da bo zakonodaja še boljša in da ti ljudje ne bodo čakali pet let, da dobijo strezna dovoljenja, ampak bi jih morali dobiti bistveno prej. Kljub temu se zahvaljujem gospodu Morajcu ki se zaveda tega problema in storil je vse, da bi se tega lotil, če tudi samo z svojo obrazložitvijo. Ob koncu poročila, hvala lepa. Hvala lepa, kolega. Zdaj pa gospod Enšo. In se socialistične politične skupine. Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz eh, želim čestitati Klodu Moresu za poročilo in eh, se mu zahvaliti za ves trud, eh, ki je, ker je pač tudi koordinator v skupini v odboru Libe. Nova direktiva se ukvarja torej z pravico prebivanja. Gre za eh, osebe pod mednarodno zaščito v državi članici, eh, gre za osebe v težavni pravni situaciji, ker sedaj ne morejo dobiti eh, dovoljenja za dolgotrajno prebivanje kot drugi državljani iz tretjih držav. Podelitev dovoljenja Eh, za rezidenta, za eh, dolgotrajno bivanje, eh, torej ta podelitev tega dovoljenja mora potekati eh, ne glede na to, odkot eh, oseba prihaja. In eh, tu je treba seveda tudi ustrezno upoštevati čase, ki so jih eh, osebe preživele v Evropske unije in treba je tudi upoštevati dejstvo, eh, da so to ranljive osebe. Treba je torej spoštovati eh, načelo nevračanja, človeško dostojanstvo je treba spoštovati. Mislim, da je treba podpreti poročilo kolege, to je del svežnja, eh, s katerim urejamo azil v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa eh, vsem poslancem in sedaj imam eh, samo še eno prošnjo, gospod Obermajer. Torej, hvala lepa na to poročilo. Ne gledam skozi rožnata očala, temveč eh, upoštevam skrb naših državljanov. Se pravi, po petih letih eh, bo begunec dobil dolgo trajno pravico bivanja v Eh, Evropski uniji. Se pravi, če oseba pride in zaprosi za azil v državi, eh, ki ima mehka pravila, eh, bo pač lahko čez pet let šla v druge države z višjimi socialnimi standardi. Tu lahko torej pride do zlorabe Uh, in uh, pet let, uh, eh, dosti krat, naprimer, prihaja do uh, kompliciranih postopkov v okviru prošnje za azil, ki traje tudi več kot pet let. Uh, se pravi, vse to so težavne situacije in zaradi tega zelo kritično gledam na to poročilo. Hvala lepa. Eh, Sedaj smo prišli do konca razprave o tej točki. Predajam besedo gospe komisarki Malstrom. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nimam veliko kaj dodati, ker dejansko vsi podpiramo delo, ki ga je opravil gospod Moraes naj a, eh, dejansko ponovno povem, da je to pomemben temeljni kamen in torej upam, da bo to se izkazalo tudi v glasovanju jutri. Mislim, da je to korak a, eh, na naši skupni poti do leta 2012 in do sprejema a, azilnega svežnja. Dejansko mi si še bom, se bomo prizadevamo in seveda računamo na vašo podporo tudi v naslednjih korakih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. In zadnji, ampak ne najmanj pomembni, seveda predajamo besedo gospodom Moraesu. Hvala lepa, gospa komisarka, čisto uradno za vaša prizadevanja na tem področju. Razlog, zaradi katerega smo uspeli storiti ta prvi korak, ki ga bomo uspešno, upam, zaključili jutri, je. Eh, dejstvo, da azil ostaja še vedno eno od občutljivih vprašanj v, tej, v tem parlamentu. Dejansko to je izredno občutljiva točka za manjše države, ki jih vsak zakonodajni akt lahko bistveno prizadane, torej vpliv je lahko zelo velik. Uh, Eh, v državah recimo kot je naprimer Grčija, zato moramo biti pozorni na to, moramo biti pozorni v tem poročilu, zato smo dodali ta obrazložitveni me, memorandum, predvsem eh, ko gre za take vidike in eh, dejansko gospa Vikström je izredno pravilno poudarjala, poudarjala določene vidike, ki morajo biti vključeni dejansko, ko imamo to vrstno sodelovanje, potem pogajanja eh, lahko zelo pozitivno napredujejo s svetom in komisijo. Ampak seveda tudi delo, ki ga upravimo v parlamentu s kolegi, je bistvenega pomena. Eh, zelo bi si želeli, da bi bile vključene tudi korelacijske eh, tabele in eh, seveda uresničevanje teh tabel je morda najbolj ustvarjalni del eh, našega, naših prizadevanj. Upamo, da bo svet prisluhnil našim zahtevam in zahvaljujemo se seveda vsem za pomoč, ki so jo izkazali pri pripravi tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi kolega. Zdaj pa dovolite, da najavim, da je s tem razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. Zahvaljujemo se gospe komisarki. Regionališ politikarul solo. Torej predlagam, da se sedaj lotimo naslednje točke. Sedaj je pred nami skupna razprava o regionalni politiki. Tu imamo poročilo